Tisti, tisti, tisti.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 colleghi. Si può. Si comincia. Colleghi, prima di. Dragi colleghi, preden damo besedo in prisluhnemo našemu gostu, predsedniku Barzanju, bi rad povedal še dve formalne stvari najprej glede sprejetja zapisnikov seje z dne 15. oktobra, če ni nobenih nasprotovanj. Bomo to sprejeli, prav tako dnevni red. Hvala lepa. Abbiamo il piacere e l'onore di. Uh, veselje in čas nam je da je med nami predsednik avtonomne kurdske vlade v Iraku Masud Barzani, to je zgodovinska osebnost, vodja demokratične stranke Kurdistana od leta 1979. Izvoljen je bil tudi pred, za predsednika regije Kurdistan v letu 2005 in letos je bil ponovno izvoljen s 70 odstotki vseh glasov. Čestitke, gospod predsednik. Maja 2007 je že bil v tem odboru in ob današnjem obisku, poleg tega, da se bo srečal z nami, se bo srečal tudi z visokim predstavnikom, gospodom Solano. Srečal pa se bo tudi dvostransko z vodi različnih političnih skupin. Rad bi pozdravil tudi delegacijo, ki spremlja gospoda predsednika, gospoda Zafina Mozina Tezaja, ministra za izobraževanje v regionalni vladi, potem dr. Masur Barzani, ki je vodja Agencije za nacionalno varnost in gospa Suzana Šahab, ki je predsednica tako imenovane Kurdistan Alliance, to je kurdska stranka, ki je zastopana v iraškem parlamentu. Zahvala gre tudi Moranju Afu, ki je predstavnik Kurdistana v Bruslju za prispevek pri organizaciji tega srečanja. In seveda pozdravljam tudi veleposlanika Semala Dorekija, to je veleposlanik Iraka, ki nas je počestil svojo prisotnostjo. In ob koncu pozdravljam še gospoda Strujena Stevensna, ki je tukaj pred menoj in ki je predsednik delegacije za odnose z Irakom. Seveda igra ta delegacija v tem trenutku zelo pomembno vlogo. Prav tako želim podariti zauzetost kolegice Gomez, ki je bila zelo dejavna pri ustanavljanju te delegacije za odnose z Irakom. Konferenca predsednikov se je letos odločila, da bo to delegacijo spremenila v stalno delegacijo. In po vseh teh zahvalah in po dobrodošlici vsem, ki sem jih omenil, bi sedaj zelo na kratko rad povedal še par sebinskih zadev. Podaril bi, da je ta obisk še zlasti pomemben, ker nam ponuja možnost, da izvemo, kako ocenjuje predsednik Barzani sedanje stanje v iraškem Kurdistanu. Naj spomnim, to je najbolj stabilna regija v tej državi. Zelo pomembno je tudi spoznati strategijo pri institucionalni izgradni Iraka in zanima nas, kakšno je stališče predsednika Barzanja s tem v zvezi. Stabilnost iraškega Kurdistana je zelo pomembna ne samo za Irak, ki dela na svoji demokratični evoluciji. Zelo pomembna je ta stabilnost tudi za samo Evropsko unijo in sicer z vidika oskrbe z energijo, ki bi jo, kot vemo, Evropska unija rada diferencirala glede na vire, zato da si zagotovi večjo varnost. Kurdistan si želi večje avtonomije in želi si tudi, da bi se z regionalno ustavo ta večja avtonomija tudi formalizirala. To bi bilo možno v obliki zvezdne reforme iraške države. Mnenje predsednika Barzanja in njegova politična vizija se mi zdijo še zlasti pomembni stabilnost iraškega Kurdistana je lahko zelo pomemben referenčni element za kurde, ki živijo v Iranu in v Turčiji. Kakšni so odnosi s kurdi v teh dveh državah? To je vprašanje, s katerim se obračam na predsednika Barcanja. In ob koncu čestitamo še iraškemu parlamentu za sprejetje volilne reforme v zvezi z volitvami, ki bodo potekale januarja 2010. Upamo, da bodo volitve potekale mirno, tako da bodo vsi iraški državljani, moški in ženske ali ženske in moški, da bodo torej vsi lahko sodelovali v demokratičnem razvoju njihove domovine.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 Najprej naj se vam najlepše zahvalim, eh, da ste me povabili in da vam lahko pojasnim, kakšen je položaj v Iraku in še posebej v Kurdistanu. Eh, zelo sem vesel in vidim pri, v današnjem obisku priložnost, da vam podrobneje razložim, kakšne so razmere v Iraku in v Kurdistanu. Kot se poslanci in poslanke verjetno zavedajo, smo julija lani imeli parlamentarne volitve in eh, volitve regionalnega predsedstva v iraškem Kurdistanu. In kot so ugotovili tudi številni opazovalci, nekateri tudi iz evropskih držav, pa tudi lokalne in mednarodne nevladne organizacije, vsi so ugotovili, da je šlo za pregledne in svobodne volitve, ki so bile izvedene v eh, svobodnem ozračju. In zelo smo ponosni, da smo lahko izvedli volitve na taki ravni. Te volitve eh, so vključevale številne politične stranke in organizacije, ki so sodelovali. Imamo politične stranke v parlamentu in tudi aktivno skupino opoziciji in vsi sodelujemo za to, da bi razvili svojo državo in da bi dosegli več za svoje ljudi. Naš parlament je sestavljen iz kurdov, turkmenov, asidicov in armencev. Eh, imamo predstavnike vseh teh skupin, hkrati pa so zastopani tudi kristijani, muslimani in druge verske skupine in sekte. Namesto, da bi govoril o preteklosti, ki je polna grozot, ki so prizadele naše ljudi, bi se raje naučili določenih lekcij iz preteklosti, zato da bi sprejeli prave korake za boljšo prihodnost. smo v postopku razvoja institucij v naši regiji in prosil bi vas za vašo pomoč. Pomagajte nam pri tem postopku, kajti mi smo eh, novi, demok demokratični proces nam je nov, zato prosimo za vašo pomoč pri vzpostavljanju eh, pregledne in učinkovite uprave. prav tako želimo vzpostaviti standardiziran sistem izobraževanja, ki bi omogočil našim otrokom, da bi se učili in da bi lahko na ta način v prihodnje pomagali našim ljudem. Poleg tega si prizadevamo vzpostaviti dober zdravstveni sistem, ki bo koristil našim ljudem in eh, pogosto se nažalost dogaja, da eh, ljudje umirajo zaradi pomankanja pravih prak, zaradi pomankanja določenih poklicov. In eh, prišlo je do določenega napredka na tem področju, vendar pa ta še ni tak, kakor bi si želeli. Seveda ne mislimo, da bi lahko dosegli enako raven, kot jo poznate v Evropi, ampak eh, naš cilj je, da bi se kar najbolj približali vašim standardom in z vašimi izkušnjami, sredstvi in tehnologijo nam lahko pomagate, da bomo uspeli doseči zadovoljive standarde. Poleg tega vas prosimo, da nam pomagate pri. Eh, aktivaciji Ministrstva za pravosodje pri vzpostavitvi neodvisnega pravosodnega sistema in pravne države. 30 odstotkov eh, naših poslancev so ženske, torej 30 odstotkov ženski imamo v parlamentu. Ženske pa morajo imeti tudi možnost ščititi in boriti se za svoje pravice in vzpostaviti moramo pravo Eh, vzdušje pravo zrače, da bodo ženske imele možnost uresničevati svoje pravice v Kurdistanu. Prosimo za vašo pomoč, eh, ko gre za eh, zdravje, za izobraževanje, za pravosodje, za dobro upravljanje. Vse to so izredno pomembna področja za nas in za naš nadaljni razvoj. Spoštovani poslanci in poslanke, še eno vprašanje, ki nas eh, zelo zaposluje, pa ne, nedvomno eh, zaposluje tudi vas, je vprašanje terorizma. Um, nažalost smo še vedno priča terorističnim dejavnostim, ki se nadaljujejo in veliko nedožnih ljudi je postalo žrtev tovrstnih dejanj pripravljeni smo spostaviti kakršnokoli obliko sodelovanja z zvezdno vlado v Iraku, eh, če bi to eh, zagotovilo, da bi prispevali k boju proti terorizmu. Nihče seveda ne more zagotoviti absolutne varnosti v katerem koli delu sveta, ampak z veseljem lahko povem, da imamo Kurdistanu visoko raven varnosti in stabilnosti. Uh, kar je pomagalo k boljšemu razvoju regije, k razvoju infrastrukture in upamo, da je to eh, lahko nek vzor za preostale eh, dele Iraka. To lahko pripišemo kulturnemu ozadju naših ljudi, ki so se naučili, ki znajo sobivati z drugimi skupinami eh, v tej regiji. Hkrati pa eh, smo dobili tudi veliko pomoči pri vzpostavljanju e, struktur za varnost. Še nekaj, kar bi rad podaril, pa je odnos naše regije z Bagdadom. Bagdad je prestolnica zvezdne države Irak, je naša prestolnica, z njimi imamo določene države, ampak eh, mislimo, da je ustava eh, tisto vodilo, ki naj bi nam pomagalo razrešiti te težave. Eh, imamo težave z zakonodajo na področju plina in nafte, imamo težave z nekaterimi drugimi zakoni in zdi se, da v očeh nekaterih ljudi eh, totalitarna ideologija ostaja in eh, to bi lahko pripeljala do določenega maščevanja nad tem režimom, kar bi bila katastrofa ne samo za nas, ampak za celotno regijo mislimo, da je Irak eh, pomemben akter v regiji, da lahko igra ključno vlogo pri eh, projektu Nabuko in Kurdistan bo v prvi vrsti, ko gre za ta projekt. Želeli bi si, da bi tudi evropska podjetja investirala v Kurdistanu. Prepričani smo, da lahko Kurdistan postane izhodišče za njihove dejavnosti uh, v Iraku prihodnje. Irak ponuja veliko potencijala za projekte, za razvoj, za naložbe. In zaradi slabe varnostne situacije preostalih delih Iraka trenutno tam to vrstne dejavnosti niso mogoče, je pa to mogoče v Kurdistanu. Torej, naložbe, razvoj je mogoč in na ta način bi lahko odprli vrata tudi za preostale dele Iraka. V zadnjem času smo v iraškem parlamentu sprejeli volilno zakonodajo za volitve, ki bodo organizirane januarja 2010. Mislim, da bo prišlo do sprememb na političnem zemljevidu Iraka, ampak eh, videli bomo, eh, do kakšnih sprememb bo na ta način prišlo. Mislim, da eh, naših težav z eh, Bagdadom do volitev ne bomo uspeli rešiti. Kar pa zadeva naše odnose s sosednjimi državami, je bila naša politika vedno taka, da se vzajemno spoštujemo, da imamo dobre dvostranske odnose in da se ne vmešavamo v notranje zadeve drugih. Zelo veseli smo, da smo razvili dobre povezave tudi s eh, Turčijo in politika, ki jo eh, zasleduje turška vlada te dni, je po našem mnenju pravi pristop in zato to politiko podpiramo. Eh, kar zadeva politično in gospodarsko področje, se naši odnosi s Turčijo vsak dan izboljšujejo in mislim, da bo to zelo pozitivno vplivalo na varnost v celotni regiji. Želeli bi si, da bi vi kot evropejci spodbujali evropska podjetja, da se odločajo za naložbe v Kurdistanu. In eh, rad pa bi vam izrekel tudi eh, povabilo, torej obiščite nas v Kurdistanu, zato da se boste lahko sami pripričali, kakšne so razmere. Še enkrat se vam zahvaljujem za to priložnost, da sem tukaj in upam, da vas bom kmalo lahko pozdravil tudi v Kurdistanu. Najlepša hvala. Bene, grazie per... Dobro, hvala lepa, gospod predsednik, za ta vaš uvodni nagovor. Slišali smo vaše mnenje glede položaja ne samo v Kurdistanu, pač pa tudi v Iraku in drugih bližnjih državah. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil, kakšni so odnosi s Turčijo glede kurdskega prebivalstva in to vliva upanje za celotno regijo. Sedaj pa bi rad dal besedo poslancem. Najprej besedo dajem kolegu Struanu Stevensnu, ki je predsednik delegacije za odnose z Irakom. Najlepša hvala, uh, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali besedo. Eh, Kaj ti eh, dejansko moram zelo kmalo oditi, zato da bom lahko predsedoval sestanku naše delegacije. Ampak naj se tudi sam pridružim dobrodošlici gospodu predsedniku Barzanju in res je, mi je v veliko veselje, da sem mu danes lahko prisluhnil tukaj v tem odboru. Vsekakor se strinjam s tem, kar ste povedali uh, o tem, da, so, da je potrebno partnerstvo med evropskimi institucijami in Kurdistanom pri razvoju zdravstvenega izobraževalnega sistema, pri razvoju pravosodja. In eh, nedvomno se vsi strinjamo, da se zelo veselimo tesnega sodelovanja z vami na tem področju. Naj povem nekaj zadev o prihajajočih volitvah, kajti eh, volitve naj bi se zgodile januarja. In eh, z, z evropskega vidika so te volitve izredno pomembne. Zadnji bombni napad pred tednom dni, v katerem je bilo ubitih 150 ljudi in ranjenih 500 ljudi, Eh, torej tukaj je jasno šlo za eno od skupin, ki je poskušala vplivati na to, kako se bodo oblikovale koalicije po teh uh, volitvah in to vrstno nasilno poseganje v demokratske procese je nekaj, kar moramo vsi obsoditi in prizadevati si moramo, da do tega ne bo več prihajalo. Še posebej pa sem zaskrbljen in eh, ena od tistih eh, skrajnih meja za nas v Evropskem parlamentu je to vrstno poseganje v notranje zadeve Iraka strani sosednjih držav. Mislim, da nihče od nas ne želi, da bi Iran pridobil prevelik vpliv, ko gre za iraške zadeve. Eh, še ena od uh, skrajnih točk pa je tudi proizvodnja jedrskega orožja v Iranu, čemur skrajno nasprotujemo in uh, si želimo vaše podpore pri tem. Ko so bile na zadnje organizirane volitve, je več kot milijon in pol iraških beguncev, ki živijo v državah izven Iraka, uh, Eh, lahko glasovalo samo na, v treh volilnih centrih. Torej, 14 centra je bilo po celotnem svetu, trije centri pa so bili na Bližnjem vzhodu, Jordaniji, Siriji in Libanonu. V, Libiju, v Libiji živi 600 tisoč iraških beguncev. In uh, prosim vas, gospod Barzani, da poskrbite, da bomo povečali število volilnih uh, centrov, eh, tudi na druge države, na Združene arabske emirate, Jemen, eh, Egipt, kjer je na sto tisoče iraških beguncev, da jim bomo na ta način omogočili, da bodo dali svoj glas. Eh, kolikor vem, je predvidenih samo šest sedežev za um, izseljenske uh, Iračane. In ne vem, ali je to zadostno število, kajti to so ljudje, ki se bodo vrnili v Irak, ko se bo varnostna situacija izboljšala. In nedvomno je v njihovem interesu, da bi imeli eh, posvetno, demokratično uh, vlado, ki bo skrbela za interese iraških ljudi. Uh, in prepričan sem, da ste vi, predsednik Barzani, na ključnem položaju in da lahko igrate odločilno vlogo, ko gre za zagotavljanje tovrstne demokratske prihodnosti za Irak. Torej, s tem, ko, eh, torej to, da damo glas eh, iraškim izseljencem, je izredno pomembno in upam, da se bo to uresničilo. Hvala. La parola a questo punto a... Besedo dobi kolega Kelam. Thank you very much, President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsednik Barzani, v veliko veselje mi je, da vas lahko po pozdravim tukaj. In mislim, da je to zelo dobra priložnost, da vam čestitam za to, kar ste dosegli, kar zadeva stabilizacijo v Iraku in kar zadeva zagovarjanje interesov vaših ljudi. Kot eden od ustanovitelj uh, kurdistanske fronte in uh, kot zagovornik eh, Washingtonskega sporazuma. Omenili ste sodelovanje med različnimi narodnostmi in pred letom dni, ko sem obiskal sever Iraka, uh, vključno s Kitmurtom in Arbilom, uh, torej, uh, Takrat sem se srečal s številnimi delegacijami iraških kristjanov, ki so uh, izražali zaskrbljenost nad aretacijami nad izgonom kristjanov iz vasi, nekaj ljudi je bilo ubitih eh, in povedali so, da je njihova prihodnost negotova. Ravno tako eh, so si želeli določene avtonomije za kristjane, kajti To je ena od najstarejših eh, skupin kristjanov in zanima me, kaj boste storili, kakšni so vaši načrti, ko gre za zaščito teh manjšin. In pa še drugič, omenili ste zakonodajo na področju nafte in plina. Tukaj pravite, da se eh, vaše stališče razhaja od tistih eh, v Bagdadu. In zanima me, kakšna je po vašem mnenju tukaj možna rešitev? Eh, la parola alla collega Gomes. Beseda ima gospa Gomes. Thank you, Mr. President. And... Hvala, gospod predsednik in eh, dobrodošli, predsednik Barzani. Uh, rada bi se pridružila ostalim, ki so vam čestitali za vlogo, ki ste jo vi in eh, vaša regionalna vlada odigrali pri stabilizaciji v Iraku. In eh, kot poročevalka za Irak v prejšnjem zakonodajnem mandatu, eh, mislim, da je vaše delo naletelo na pozitivne odzive v celotnem parlamentu. In eh, zelo me veseli, da imamo uh, zdaj priložnost govoriti o eh, partnerstvu z vami in z Irakom. Tudi osebno lahko povem, da je vaša regija dejansko neko varno zatočišče v tej regiji. Uh, Eh, širši regiji in ne govorim samo o eh, iraškem ozemlju, ampak nasplošno. Ravno tako se strinjam s komentarji, ki jih je podal gospod eh, Stevenson, kar zadeva pozitivn razvoj vaših odnosov s Turčijo. Vidim, kako to koristi tudi eh, turškim podjetjem v Iraku in sploh v vaši regiji. Želela pa bi povedati nekaj več eh, glede tega, kar je omenil tudi gospod Kelam, torej zakon o nafti. Eh, za vas očitno še ni povsem sprejemljiv, ampak vendarle eh, uh, imate pogodbe, ki jih izvajate, omenili ste tudi uh, projekt Nabuko. Če bi lahko kaj, poved kaj več povedali o tem, bi uh, bila zelo vesela. Uh, bila pa sem presenečena omenili ste, da je v vašem eh, regionalnem parlamentu 30 odstotkov žensk in bila sem zelo pozitivno presenečena, ko sem leta 2008 obiskala vaš parlament, eh, da je bilo en od prvih vprašanj, ki so mi ga zastavili vaši predstavniki, eh, vezano na položaj žensk in na eh, zaskrbljenost nad uh, velikim številom samomorov in eh, častnih, torej umorov iz časti uh, med ženskami. In eh, zelo pozitivno sem bila presenečena, da je bilo to tako izpostavljeno. In zanima me, ali so bili sprejeti kakšni posebni ukrepi, da bi se borili proti tem trendom. In pa za zaključek naj vam še čestitam za vlogo, ki jo je vaša regionalna vlada igrala v sporazumu, ki je odprl vrata za nacionalne volitve. In eh, če lahko poveste, kakšno vlogo ste igrali eh, pri oblikovanju tega sporozuma, bi vam bila zelo hvaležna. Hvala. Besedo, da bi predsednik, da odgovori na ta prvi sklop vprašanj. Hvala lepa. Če najprej odgovorim na prvo vprašanje mojemu dragemu prijatelju Stevensnu. Smo proti temu, da bi se kdorkoli iz katerekoli sosednje države vmešaval v notranje zadeve Iraka. Obenem podpiramo dobre vezi z našimi sosednjimi državami na podlagi vzajemnega spoštovanja in spoštovanja interesov. Po drugi strani pa so nekatere težave Iraka tudi posledica posredovan oziroma intervencij sosedščine, zato je naša politika striktno proti takemu vmešavanju. Kar zadeva povečanje števila volišč, smo se odločili, da tam, ker je 20 tisoč ali več iračanov, se ustanovi volišče. Pravica vsakega državljana je namreč, da sodeluje na volitvah. Eh, In sedaj še odgovor na vprašanje poslanca Kelema. Ukrepi oziroma umori naših krščanskih bratov so nekaj, kar zelo obžalujemo. Menim, da ti umori niso bili storjeni zaradi dejstva, da je šlo za kristjane. V Mosulu je 15 kristjanov bilo ubitih strani teroristov. Po isti logiki pa so ubili tudi več kot 2000 muslimanskih kurdov mi odpiramo naše srca in naša vrata vsem kristjanom in muslimanom. Več kot šest tisoč krščanskih družin je zbežalo in se naselilo v Kurdistanu, pa smo jim zagotovili vse pogoje. 24 tisoč arabskih družin je zbežalo iz preostalega dela Iraka in se naselilo v Iraku veliko strokovnjakov, zdravnikov, odvetnikov. Ti so tudi zbežali in dobili pribežališče v Kurdistanu. Pa ne gre samo za kristijane, žal so vsi iračani postali žrtve. Nekateri teroristi pobijajo zaradi pobijanja samega in želijo ljudi prikrajšati za stabilnost. Naj ob tem povem, da smo pripravljeni pomagati vsem našim bratom, kristijanom in vsem ostalim. Če potrebujejo pomoč naše administracije, seveda v okviru naših možnosti, bomo to z veseljem zagotovili. Kar pa zadeva zakonodajo za nafto in plin. Tu želim nekoliko pojasniti zadeve. Imamo zakon o nafti in plinu in zakon o prihodkih. Predvsem je problem v prihodkih. Namreč v tem trenutku je proračun Kurdistana prijel 70 odstotkov in menimo, da bi tega ne smelo nadzorovati finančno ministrstvo iz Bagdada. Žal pa se dogaja, da Bagdad dosti krat uporablja ta proračun kot orožje proti nam. Mi nismo proti tega, da se sprejme zakonodaja na področju nafte in plina in naše pogodbe niso proti iraškim zakonom ali ustavi. Ustava namreč jasno pravi, da sta nafta in plin dobrina oziroma naravno bogatstvo, ki pripada vsem. Zato bi morali sodelovati, da bi prišlo do pravične porazdelitve teh naravnih bogastev. Naj povem, da smo nekatera naftna polja raziskali in tudi izvozili več kot 100 tisoč sočkov na dan. Iraško ministrstvo za nafto smo prosili naj ta naftovod priklopijo na glavni cevovod za to, da bi lahko izvažali v Turčijo. Prihodke pa bi potem namenili v zvezdni proračun. 8 milijard dolarjev je Irak porabil za to, da bi povečali proizvodnjo in izvoz. Žal pa je proizvodnja padla. Mi smo prispevali 100 tisoč sočkov na dan k iraškemu izvozu in do leta 2011 mislimo, da bomo lahko proizvedli milijon sočkov na dan, ki bodo pripravljeni za izvoz. To bodo prihodki za vse iračane, ampak težave, ki jih imamo z ministrom, so te, da si mi prizadevamo, da bi pomagali vsem iračanom. Zdi pa se, da zvezdno ministrstvo tega ne sprejemo oziroma ni pripravljeno pomagati kurdom. Upamo, da bomo to lahko spremenili, odpravili in um, s tem tudi izboljšali vse sedanje pomankljivosti. Menim, da s tem lahko odgovorim tudi na vprašanje gospe Gomez, ki se je tudi sklicevala na nafto in plin. Mi bomo nadaljevali z našimi politikami, ne glede na to, ali bo zakonodaja za nafto in plin sprejeta ali ne. Mi se bomo še naprej posluževali ustavnih pravic, ki so nam zajamčene. Namreč gre za pravice vseh iračanov. Ne bomo pa čakali, da bi nam kdo usilil politiko na področju nafte in plina iz eh, Bagdada. Nabuko je zelo pomemben projekt. Irak ima veliko rezerv, veliko naravnih bogastev in zato si želimo povezave z plinovodom v Turčijo. Tako bi lahko igrali močnejšo vlogo. Vsi ti cevovodi namreč tečejo čez Kurdistan. Kurdistan ima tudi sam pomembna naravna bogatstva, ampak tudi vse, kar prihaja iz Iraka, gre lahko čez Kurdistan. To bi bilo zelo pomembno za Evropo, prav tako pa tudi za nas. Kar zadeva manjšine v iraškem Kurdistanu, te sodelujejo v našem parlamentu, zajamčene so jim vse pravice in sam bi rad podaril, tako kot sem prej, da ste toplo vabljeni, da nas obiščete in obiščete tudi vse virske skupine svobodno se lahko srečate z njimi, se pogovorite z njimi in dejansko nam lahko tudi pomagate, če ugotovite, da je kje kak problem, da je kje kaka vrzel, ki jo je treba popraviti, nam lahko s tem samo pomagate. Kar pa zadeva oboje iz časti, to je žalostna stvar. Živimo na srednjem vzhodu in dejansko imamo neko svojo tradicijo mi smo naredili veliko in tudi osebno sem se prizadeval, da bi skušali odpraviti to negativno kulturo. Ženske bi morale imeti enake pravice kot moški. Veliko je že bilo doseženega, ampak veliko je še krivic in veliko stvari je še treba popraviti. Upamo, da bodo zakoni, ki so bili sprejeti, preprečili ukrepanje proti ženskam. Prav tako mm, bo naš kabinet naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi to preprečili. Moramo pa vedeti, da gre za stare tradicije, da gre za zakoreninjeno kulturo, tako da bo trajalo nekaj časa, ampak sprejeta je bila odločitev in mi si želimo odpraviti ta kazniva dejanja. Sedaj bomo sprejeli še tri vprašanja poslancev. Najprej gospa Flotre potem pa Hadži Georgiju in Bilder. Najprej dobi besedo gospa Flotre. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospod Barzani, da ste toliko časa posvetili tej razpravi. Naj povdarim, da so odnosi z turškimi oblastmi se izboljšali in so odlični. Dejali ste, da si želite dobrih odnosov s sosednjimi državami in to je prav gotovo hvalevredno. A če si pogledamo vaše sosedne države, predvsem Turčijo, vidimo, da je situacija že več desetletij zelo kompleksna v tej vaši regiji iraških kurdov je veliko uh, pripadnikov PKK. Uh, in kako lahko se na to odzovete, kako lahko podprete to eh, demokratično odprtost, ki jo je izrazila turška vlada in kako bi demokratično rešili kurdsko vprašanje v Turčiji. Vaša vloga pri tem je lahko izrednega pomena, še posebej pri doseganju razorožitve in pri iskanju dolgoročne mirne rešitve. Kaj konkretno boste podprli v zvezi s tem, kakšne so vaše konkretne namere um, za dosego miru v tej regiji? Hvala, gospod predsednik. Kolega Hadži Georgiju. Beseda ima gospod Hadži Georgiju. Θέλω και εγώ, κύριε Μπαρζανή, να σα συγχαρώ για την ε, Hvala lepa. Gospod Barzani, zahvaljujem se vam za odgovornost, ki jo prevzemate in tudi za cilje, ki ste si jih zastavili. Menim, da se vaš narod srečuje z velikimi problemi in verjetno v drugih delih sveta niso doživljali takih težav, kot ste jih doživljali vi. Če se navežem to, kar je povedala gospa Flotr. Sodelovanje s Turčijo predstavlja temeljni kamen um, vzpostavljanja miru v širši regiji. Vendar pa se to ne more zgoditi in do tega ne more priti, če ne boste vzpostavili oziroma razvili odnosov s kurdi v Turčiji. Zanima me, kako nameravate obravnavati to vprašanje? Kako se boste lotili vprašanja kurdov v Turčiji in kako boste intenzivirali svoje prizadevanja v tej smeri? Zato, da bi na milijone ljudi v Turčiji lahko izvajalo svoje pravice. V okviru skupnega parlamentarnega odbora se bomo tudi pogovarjali o tem in skušali razrešiti kurdski problem, ampak rečeno nam je bilo, da gre za velike težave. Tako kurdi nimajo Eh, pravice do uporabe svojega jezika v šolah in tako dalje. Zanima me, kaj nameravate narediti vi, kaj vi počnete za to, da bi tem ljudem v Turčiji pomagali uveljavljati svoje pravice. Mislim, da upravičeno lahko rečemo, da se vse države v svetu srečujejo s težavami s svojimi sosedami, ampak v primeru Iraka se zdi, da so tukaj nekatera vprašanja zelo resna. Recimo vprašanje invazije strani ZDA. Lahko rečemo, da so obstajali upravičeni razlogi za to, da bi recimo končali um, režim Sadama Huseina. Ampak, če prisotnost traja deset let ali dlje, se človek vpraša, kakšen je vpliv na Iračane. Če vemo, da se na stotine ljudi pobije vsak teden, seveda so bili mrtvi tudi na strani ZDA in drugih držav, ampak sprašujem, ker ste avtonomna regija, ali si želite postati država in če, kako nameravate to doseči, če pa ne, zakaj ne? Kolega Belder. Kolega Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, president Bazani, het is een. Uh... Hvala lepa. Gospod predsednik. Predsednik Barzani, v veliko veselje nam je, da vas lahko ponovno pozdravimo v tem odboru. Kot član tega odbora sem bil večkrat deležen vaše gostoljubnosti, tako kot je povedala prej že kolegica Gomez. naj povem, da ste mi v veliki meri lahko pomagali razumeti, dojeti vse poti in stran poti iraške, celotne iraške regije in vaše ožje regije. Moram reči, da nam je to v veliki meri pomagalo. Naj povem, da dobro poznam velika prizadevanja Kurdistana in severnega Iraka tudi v luči velikega števila beguncev, zlasti kristijanov. Moje vprašanje je naslednje. Gre za medsebojno sprejemanje kristijanov, ki zasedajo visoka mesta gre za sprejemanje njihove izobrazbe, njihovih diplom. Namreč, če se ne priznava njihova izobrazba, pomeni, da se jim odreka pravica do visokih položajev. Ali priznate, da ta problem priznavanja diplom obstaja? Potem pa še eno vprašanje. Zelo pomembno je, da imajo ljudje pravico spreminjati svojo veroizpoved in to je v Kurdistanu zelo težko. Zato me zanima vprašanje legalizacije spremembe veroizpovedi in tudi v povezavi z spremembo na osebnih dokumentih. Tretje vprašanje. Imate tudi mm, sirice, krščanske crkve in tako dalje, ampak obstajajo težave s protestantskimi crkvami crkvami, glede priznavanja evangeličanskih crkva. Zato me zanima legalizacija oziroma priznavanje protestantskih crkva. Gre namreč za osnovne vrednote vsaj v Evropi. Potem četrtič. Če si pogledamo otroke vseh krščanskih beguncev, obstajajo veliki problemi jezikovni, na področju izobraževanja, Za nje je zelo težko zaradi te jezikovne situacije. Gre za kurdske šole, otroci govorijo arabsko, tako da bo potreben denar. Mislim, da bo tudi Evropska unija dala na voljo nekaj sredstev. Zanima me, kakšne so tukaj možnosti. Slišal sem, da obstajajo potrebe predvsem kar zadeva krščanske otroke arabskega porekla. Ali tukaj vidite kakšne možnosti? Zelo pozorno sem poslušal, kaj ste povedali, tudi berem poročila o mnogih težavah, s katerimi naj bi se srečevale krščanske manjšine. Upam, da bo tudi v prihodnje prihajalo do nadaljnih izboljšav. Odgovor, predsednik Barzani. Polovi madam Flut Zurspas v presione ket. Eh. Najprej hvala lepa, gospa Flotra, za vaše vprašanje. Prepričani smo, da se je Turčija končno lotila vzrokov za kurdski problem in da se ne ukvarja samo s posledicami, tako kot je to počela v preteklosti. Brez dvoma lahko rečem, da to, kar se dogaja sedaj, ne more biti odgovor za problem, ki ga imamo. Ampak zelo pomembno je, da prebrodimo mentaliteto, ki smo jo imeli v preteklosti. To se nam zdi zelo pomembno in tak razvoj dogodkov podpiramo in upamo, da bomo lahko prišli do neke rešitve. Ko se lotite nekega vprašanja in pridete do prijateljske rešitve, potem ne bo več nobene potrebe, nobene želje potem, da bi prejeli za orožje. In mislim, da se bo tudi PKK vrnila na miroljubno življenje in da bo dajala prednost političnemu procesu. To je vprašanje, o katerem smo se že pogovarjali, kako se lotevati teh vprašanj, kako odstraniti vsak razlog za to, da bi sploh preživele še katerekoli oborožene skupine. Proces se je začel, upamo, da bo rezultat dober. Preuranjeno bi bilo soditi o rezultatih, ampak to, kar se je začelo, je dobro in mi to seveda pozdravljamo. Večkrat smo povedali, če bo turška vlada hotela doseči miroljubno in politično rešitev, bomo lahko pomagali in zagotavljali podporo. Razumemo, da obstaja tudi nasprotovanje temu, da nekateri nasprotujejo tem korakom, ki jih je Turčija naredila, ampak menimo, da je Turčija na pravi poti in mi jo pri tem spodbujamo. Mislim, da celotno kurdsko prebivalstvo podpira ta prizadevanja morda ne čisto vsi, ampak ko se bo ta proces nadaljeval, mislim, da bo tudi širša javnost um, podpirala ta proces. Odgovor poslancu Hadži Georgiju. Morda je moj odgovor na prvo vprašanje že del odgovora tudi vam, kar zadeva preteklost in zgodovino. Veliko je bilo grožen, veliko je bilo spopaden, ampak sedaj se jezik spreminja. Več je razumevanja, več je medsebojnega sporazumevanja. Mi smo večkrat povedali, da podpiramo politiko, ki je bila sprejeta. Kaj lahko naredimo mi? Lahko se pogovarjamo z vsemi skupinami v Kurdistanu. Gre za politični proces. To je sicer na začetku samo ge gesta, ampak gesta je boljša kot orožje. Mi želimo pomagati našim kurdskim bratom pri razreševanju tega vprašanja, ampak končna rešitev je v rokah turške vlade in naših kurdskih bratov v Turčiji. Mi lahko proces dogovarjanja samo spodbujamo. kar pa zadeva padec režima Sadama Huseina, padec tega režima je bil pomemben. To je bila velika zmaga za Iračane. Padel je diktatorski režim in ljudje v Iraku so dobili boljše priložnosti. Žal pa je po pacu režima bilo storjenih veliko napak. Ampak odločitev o odstavitvi režima ni bila napačna, bila je prava rešitev in menim, da so bile narejene velike napake. Ena od napak je bila tudi resolucija 1438 Varnostnega sveta, ko Iraku niso dovolili, da bi ustanovil svojo vlado. Videli smo, da da so vse institucije razpadle in to je ustvarilo vakum, ko so se teroristi iz celotnega sveta napotili v Irak, rezultat pa je to, kar imamo danes. Prva napaka je torej bila resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1483. Kar zadeva naše krščanske arabske brate, mi se nismo umešavali v njihove zadeve imamo večino eh, katolikov, pa tudi nekaj pravoslavcev. Protestantov je manj. Ampak nas ne zanima, ali gre za protestante ali za katolike. To je stvar, ki je pravzaprav v rokah njihovih crkva. Sami se lahko odločijo, kako bodo razreševali svoje zadeve. Žal, pogosto niso uspeli priti do nekega skupnega stališča, tudi ne glede njihove identitete. Mi smo jim večkrat povedali, pripravljeni smo organizirati nacionalno konferenco. Včasih se razum, eh, imenujejo Asirici, včasih kako drugače. Skratka, ni jim uspelo niti oblikovati svoje lasne identitete. Eh, Kaldici se vidijo kot eh, lastno skupino, a Sirici gledajo na se spet drugače. Nekateri imajo lastne jezike, dialekte, celo sekte in kadarkoli se zberejo in mi ne moremo vseljevati identitete. Na njih je, da se dogovorijo, izberejo svojo etničnost, svojo identiteto, svoje ime, kar zadeva jezik, mi tukaj ne vidimo nobenih težav in je vse prepuščeno njim. Povedali pa smo jim, da smo jim pripravljeni pomagati pri njihovem izobraževalnem sistemu. Kako lahko vzpostavimo sistem, ko bodo naši krščanski bratje zadovoljni z obliko izobraževanja, ki jim jo lahko ponudimo? vse, česar si želijo, seveda v okviru naših možnosti in bomo skušali zagotoviti. Kar zadeva jezik, se mi zdi, da ni večjih težav. Imajo vso svobodo, da uporabljajo svoj jezik v izobraževanju. Lahko hodijo v kurdske, arabske ali lastne šole. Dejstvo je, da je bilo obnovljenih tudi veliko vasi, ki so bile prej uničene. Kurdska vlada uporablja svoj proračun za obnovo velikega števila vasi v Kurdistanu in če želite, lahko te vasi obiščete. Prihaja sicer do nekaterih incidentov v najbolj oddaljenih vaseh, eh, naša vlada pa je odgovorna, da poišče rešitve za ta vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Sprejeli bomo še štiri vprašanja. Milan Mon, Lunaček, Landsbergis in Kacin. Besedo torej dobi najprej kolega Milan Mon. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospod Brzani, da ste prišli med nas. Hvala, da ste povedali, da ste pripravljeni sodelovati z Evropsko unijo. Nekaj vprašanj. Splošne volitve bodo 21. januarja v Iraku, tako pravi tisk in prišlo je že do prvih um, zakonodajnih okrepov v parlamentu, ki zadevajo te volitve. Videli bomo, kaj bo storjeno. Kaj se bo zgodilo iz tega kompromisa? Ali lahko poveste kaj več o tem? Poleg tega ste omenjali nekatera razhanja med vami in Bagdadom v zvezi za nafto. Ali se bodo ta razhanja še okrepila ali se kaže, da bo prišlo do neke rešitve pri delitvi koriščenja različnih naftnih polj? kaj se dogaja s to dražbo, ki je bila predvidena za decembr. Sprašujem tudi naslednje, ali bodo razhajanja z Bagdadom negativno vplivala na proces dražbe. Gospa Luneček. Hvala lepa. Gospod Barcani, najprej hvala lepa, da ste prišli in da ste nas nagovorili. Uh, kot so povedali že drugi pred menoj, bi tudi sama rada pozdravila vsa prizadevanja v kurdski regiji Iraka. Namreč sami ste dejali, da je to pravzaprav varno pribežališče, čeprav seveda obstajajo še nekateri problemi, ampak ti so tudi drugot po svetu. Menim, da ste tudi osebno imeli zelo pomembno vlogo pri vzpostavljanju stabilnosti v vaši regiji in to želim izredno pozdraviti. Imam tri kratka vprašanja. Prvo se nanaša na nafto. Sami ste omenili pomembno vlogo naftovoda Nabuko. Vsi vemo, da ta naftovod verjetno ne bo v celoti deloval, če del sistema ne bo tudi Iran. Zato me zanima, kako vi presojate odnose med Irakom in Iranom v tem trenutku in kakšne možnosti vidite, da bi demokratično gibanje v Iranu lahko dobilo močnejšo vlogo in morda tudi možnosti, da bi se spremenila vlada v Iranu. Moje drugo vprašanje in pripomba. Položaj žensko v vaši regiji. Z veseljem sem prisluhnila in vem, da zlasti v kurdski regiji imate velik odstotek žensk v parlamentu. Vse evropske države nimajo 30 odstotkov žensk v parlamentu. Tako da lepo prosim, povejte ženskam v vašem parlamentu, kako zelo cenimo njihovo delo. Omenili ste, da so bili podozeti nekateri ukrepi proti nasilju med štirimi stenami, nasilju iz časti in tako dalje. To je problem verjetno povsod. Imamo nekatere kulturne probleme, namreč, da na ženske ne gledajo kot na sebi enake, ne doma in ne v družbi nasploh. Zanima me, ali si želite, da bi Evropska unija oziroma organizacije žensk v EU, ali si želite, da bi zagotovili kakršnokoli podporo organizacije žensk, pa tudi moški, ki podpirajo ne nasilje proti ženskam. Zanima me, kakšno podporo potrebujete strani Evropske unije s tem v zvezi. In še zadnje vprašanje. Slišali smo nekatere vprašanja kolegov glede krščanskih manjšin in njihovih težav v vaši regiji. Rada bi povedala nekaj osebnega. In sicer sama si ne bi želela, da bi gledali na evropsko celino kot na krščansko celino. Namreč mi imamo mm, korenine tako v židovski uh, religiji, tudi med pogani, tudi med ateisti. Skratka, virska svoboda mora biti zagotovljena za vse. In to sem poveda, hotela povedati kot osebno pripombo. Bene, com, a questo punto, kolega. Hvala lepa, kolega Landsbergis. Uh, Hvala, gospod predsednik. Predsednik Barzani, eh, pozdravljam eh, vaše cenjeno služenje eh, vašim ljudem in pa tudi ta obisk pri nas in naj vam zastavim vprašanje. V vaši regiji imate veliko različnih um, etničnih skupin in zanima me, ali imate v iraškem Kurdistanu tudi kakšno turško manjšino in če, kakšni so ti lokalni odnosi v vaši državi. Eh, in enako velja za arabsko prebivalstvo v vašem, vaši regiji kot eno od velikih manjšin. Ali imate tukaj kakšne težave. Grazie. Hvala lepa. Zaključil bo kolega Kacin. Grazie, vice, Hvala, podpredsednik Provera. Eh, zelo veseli smo vašega obiska in sporočil, ki jih pravzaprav prinašate. Evropska unija je lačna pozitivnih sporočil iz Iraka in vse, kar ste doslej povedali, govori o stabilnosti oziroma stabilizaciji Iraka in vašemu prispevku k temu. Veseli nas, da je Kurdistan del rešitve in ne del problema v Iraku. Eh, za vse, kar ste že dosegli, bi vam rad čestitev, eh, postavil pa bi vam naslednja vprašanja. Eh, vaša regija je bogata regija in zato me zanima gospodarsko sodelovanje in predvsem vaše investiranje vsega v hitrejši napredek. Zanima me, ali investirate tudi izven Iraka. E, to sprašujem zaradi tega, da bi dobil odgovor na vprašanje, e, kakšno svobodo imate kot investitorji, da lahko investirate tudi kje drugje. Še posebej me to zanima zaradi dejstva, da je jugovzhod Turčije tako izrazito nerazvit. Tam so potrebne velike investicije. In eh, moje vprašanje se glasi, ali načrtujete tudi kako investicijo čez mejo v jugovzhodu Turčije, kar bi močno zmanjšalo razlike med razvitim zahodom Turčije in razvitim vzhodom. Eh, predsednik eh, turške vlade Erdogan vedno govori o ključnem razvojnem problemu, ki ga kani rešiti tudi s tem, da bi večjemu številu žensk v vzhodni Turčiji omogočili ustrezno univerzitetno izobrazbo, kar bi že v naslednji generaciji veliko prispevalo k evropeizaciji Turčije. Zato vam zastavljam še moje zadnje vprašanje. Eh, ste morda razmišljali o tem, da bi Kurdistan, iraški Kurdistan zagotovil kakšne štipendije za ženske študente iz jugovzhodne Turčije, zato da bi tudi vaši rojaki oziroma rojakinje laže prišli do univerzitetne izobrazbe. Mislim, da bi bilo to dobro tako za vas, kot za Turčijo, kot za eh, stabilnost celotne regije. Hvala lepa. Hvala lepa. Dodal bi še kratko moje vprašanje. Gospod predsednik, vemo, kako pomembno je v demokraciji zagotoviti pluralnost medijev. Ali lahko morda kaj poveste o položaju medijev v Kurdistanu? Zdi se mi, da bi bilo zelo pomembno razumeti položaj na tem področju. Tomi Barez, Milanon. Najprej eh, torej odgovor na vprašanje poslanca Milena Mona. Eh, volilna zakonodaja je bila pred nekaj dnevi sprejeta v iraškem parlamentu eh, in vprašanje Kirkuka je za nas zelo pomembno in želeli bi si, da bi se ta problem razrešil, kajti odnosi nas kot kurdov z režimom v Bagdadu eh, so se vedno odločali ravno, ko gre za vprašanje Kirkuka in eh, želeli bi, da eh, bi se ta problem razrešil tudi za prihodnje generacije. Imamo ustavo, ki jo je podprlo 80 odstotkov iračanov in želeli bi, da se ta problem reši v skladu z ustavo. Ustava poziva k normalizaciji razmer in k referendumu. V zadnjih letih pod eh, prejšnjim režimom v Iraku Eh, je bilo veliko kurdov nasilno izseljenih iz Kirkuka, postali so žrtve in begunci v lastni državi. Eh, in celo zadnji zakon, ki ga je sprejel prejšnji režim, eh, je predvideval, da tudi lastništvo ozemlja temelji na predpogoju, da eh, kurdi eh, spremenijo svojo identiteto, da eh, tako rekoč postanejo arabci in šele potem so lahko kupovali in prodajali ozemlje, na primer. 19. marca 2003, ko se je začela osvoboditev Iraka, Eh, torej tistega dne je minilo prav eh, teden dni, odkar je prejšnji režim sprejel zakon o eh, spremembi identitete v Kirkuku. Kirkuk je bil dolga leta žrtev in nekateri pravijo, da je nafta tisti razlog, zakaj prihaja do vseh teh sporov, ampak mi mislimo, da ni problem v nafti, nafte je dovolj um, nafta v Kurdistanu je, je nafta za celoten Irak in uh, nekateri ljudje so imeli različne izgovore, zakaj ne sprijeti uh, eh, zakonodaje. Um, želeli so ustaviti ta proces in uh, izbrali so Kirkuk za nekakšen izgovor. Uh, želeli so kvote za. Uh, Turkmence za Arabce v volilnem postopku. Pogosto so nas obtoževali, da smo uh, eh, 600 tisoč ljudi pripeljali v Kirkuk zato, da bi spremenili demografijo regije. Uh, to so bile seveda neutemeljene otožbe in ne želel bi, da sami obišete to regijo. Uh, težave smo imeli že pri, pri, pri prepričevanju tistih eh, delov prebivalstva, ki so se izselili iz Kurkuka, da bi se sploh vrnili. Kako naj bi potem prepriča, prepričali 600 tisoč ljudi od zunaj, da bi prišli v Kirkuk? Torej, te obtožbe so bile prav neutemeljene. In eh, vsi, eh, ne vem, od, zakaj nas obtožujejo, da. Eh, prepričujemo družine, da se preseljujejo v Kirkuk. Imamo volilne sezname iz preteklosti eh, in eh, to je mogoče brez težav preveriti, vendar pa določeni ljudje poskušajo ustaviti volilni proces in če se porajajo dvomi glede eh, registracije za volitve, bi bilo potrebno preučiti Eh, vse te obtožbe in eh, dodatne glasove, ki naj bi bili oddani. Zato smo povsem odprti. Eh, določanje kvot za druge skupine za nas ni sprejemljivo. Številne druge skupine so nas pri tem tudi podprle, vendar nas se nažalost niso tako glasno izrekle kot mi. Ta nova zakonodaja temeni na registraciji za volitve iz leta 2009. Eh, po volitvah, če bo prišlo do pritožb glede posameznih volišč, eh, je potrebno zadeve preučiti in preveriti, ali je prišlo do kakšnih zlorab. In to velja za katerikoli del uh, Iraka. Še vedno mislimo, da je 140. člen najboljša rešitev za problem Kirkuka. Kajti konec koncev je Kirkuk iraško mesto kot katerokoli drugo in eh, zato ga ne smemo drugače obravnavati. Vendar pa to vrstno vedenje, to vrstni pristop k Kirkuku, to ni v interesu Kurdov, ni v interesu Iraka in eh, želimo, da se za to zadeva razreši, kot to predvideva ustava. Potem, kar zadeva nafto, tukaj sem že podrobno obrazložil, kakšno je naše stališče. Uh, cevovod, ki uh, prihaja iz Iraka in poteka preko Turčje, uh, e, v kolikšni meri je tukaj v to upleten Iran. Uh, Po našem mnenju tukaj Iran nima večje vloge. Ta cevovod gre preko nas in preko Turčije. Če pa prihaja do kakšnih težav med Turčjo in Iranom, eh, potem je to njihova zadeva. Evropa in Iran sta dve povsem ločeni vprašanji, ki jo je potrebno tudi ločeno obravnavati. Kar pa zadeva pravice žensk. Uh, morda bi bilo dobro, da bi uh, naše poslanke uh, Eh, bile povabljene na obisk sam, zato da bi videli, kako lahko zagovarjajo svoje pravice ali pa če bi jih vi po, eh, obiskali v, eh, na njihovem delovnem mestu. Eh, priporočili smo vsem pristojnim institucijam, da sprejmejo močnejše ukrepe eh, za preprečevanje e, kršitev pravic žensk. Kar pa zadeva naše krščanske brate, ti imajo vso svobodo uresničevati svojo vero in ponovno vam polagam na srce, da e, obiščete regijo, iziti kristijani, Eh, muslimani, eh, šabi, kaki in eh, najrazličnejše sekte. Vse to obstaja v Kurdistanu in vsi imajo svobodo, da uresničujejo svojo vero. Uh, gospod Landsbergis, nimamo uh, Eh, težav z etničnimi skupinami, niti z uh, eh, Turki, niti z drugimi. Uh, na tistih območjih, kjer obstajajo mešane skupnosti, živimo v uh, harmoniji, brez težav. Uh, tudi tam, kjer je veliko arabcev, uh, Eh, je 80 odstotkov arabcev dejansko podprlo eh, kurdistansko listo na lokalnih eh, volitvah. Veliko več podpore so dali Kurdist, torej Kurdistanu kot pa uh, arabskim strankam. Uh, pogosto so tudi arabci tukaj žrtve terorja uh, in uh, Korisen je tisti, ki tudi njim ponuja o, uh, zaščito, vendar pa obstajajo določene, določeni zli nameni, e, določene skupine, ki poskušajo spodbujati, podpihovati sovraštvo, vendar pa to jim ne uspeva. Vse e, posamečne skupine ljudi imajo e, svoje pravice, svoje predstavnike v vladi, tudi provincialni. E, sveti imajo arabske zastopnike in eh, obstajajo številna območja, ki veljajo za sporna območja, eh, vendar pa zakonodaja ščiti tudi arabce, ki tam živijo. Nimamo torej nobenih težav s temi skupnostmi in še naprej bomo z njimi živeli v miru in sožitju. V tem vprašanju v zvezi z univerzitetno izobrazbo naše univerze eh, so odprte tudi za kurdske brate v Turčiji, ne samo v Turčiji, ampak tudi v Siriji in Iranu eh, in tudi drugim posameznikom. Veliko je študentov, ki študirajo na naših univerzah in prihajajo iz sosednjih držav. Eh, več kot 400 turških podjetij je aktivnih v Kurdistanu in približno 5 milijard dolarjev znaša eh, letna menjava s Turčijo. To seveda pozitivno vpliva na standard življenja eh, in na gospodarske razmere v Kurdistanu, pa tudi v mejnih regijah v Turčiji. Eh, ta mirovni proces, ki se mu je posvetila turška vlada, upamo, da bo uspešen in da bo pripeljal tudi do boljših standardov življenja za ljudi v tej regiji. Potem pa kar zadeva medije v Kurdistanu. Naši mediji so svobodni. Zakon, ki je bil sprejet v parlamentu, eh, zagotavlja vse Eh, pravice za medije, tako televizijske, radijske postaje, eh, tiskani mediji imajo svobodo delovanja v naši regiji. Tukaj nimamo nobenih težav, imamo več deset televizijskih postaj, eh, več sto časnikov in časopisov, ki vsi izhajajo, ne da bi se pri tem izvajala kakšna cenzura. Hvala lepa, gospod predsednik, za vašo prijaznost in jasnost, s katero ste odgovorili na naše vprašanje. Zaključil bi s tem, da zaželim vam in vaši domovini vse najboljše. Še enkrat hvala. Prosim, nadaljevati moramo in prosim tiste, ki eh, imajo druge opravke, da nam dovolijo, da nadaljujemo z delom. Zdaj prehajamo na razpravo o osnutku poročila o uredbi Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 1889 o instrumentu financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu. Imamo dve poročevalki, gospa Kinga Gal in gospa Barbara Lohpiller sta to. In prosim, gospod Kingo Gal, da kar začne s svojim uvodom. Izvolite, imate besedo. Chairman. Uh, we as we decided with my colleague. Uh, Hvala, gospod predsednik. S kolegico smo se odločili, da bova obe spregovorili in uh, morda bova zato kaj povedali dvakrat, ampak uh, mislim, da bo na ta način laže razumeti, zakaj gre v tem poročilu. Uh, ki je bilo na začetku zelo tehnične narave. Najprej je pomembno povedati, da je konferenca predsednikov uh, bila tista, ki ni dovolila dveh poročevalk do 2. oktobra in uh, zato smo bili imenovani za poročevalke tako pozno. Uh, in zato tudi nismo mogli predča, eh, torej hitreje do, eh, razdeliti poročila in eh, tudi to je razlog, zakaj nimate na voljo različnih jezikovnih različic. Kaj je potrebno vedeti o evropskem instrumentu za spodbojanje demokracije in človekovih pravic? Gre za enega od sedmih finančnih instrumentov za zunanje delovanje, ki je namenjen podpori civilne družbe v tretjih državah, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami in eh, demokratskim zastopanjem, vendar pa v nasprotju z drugimi eh, instrumenti tukaj ni potrebno sodelovanje oziroma podpora eh, Eh, vlade, prejemnice in mislim, da je to zelo pomembno za spodbojanje človekovih pravic in podpiranje eh, nevladnih organizacij, ki delajo na področju človekovih pravic v tretjih državah. Gre torej za instrument, ki je zelo pozno začel dejansko delovati na terenu in eh, ne vem, mislim, da mi bo predstavnik komisije lahko to potrdil šele jeseni leta 2008, eh, se je ta instrument dejansko začel uporabljati. In edino, kar trenutno vemo, je, da tukaj eh, sodelujejo številne nevladne organizacije in da obstaja veliko zanimanje za ta instrument. Eh, v tem zakonodajnem predlogu komisija predlaga tehnično spremembo v zvezi eh, s troški pristojnimi in davki, ki naj bi se financirali iz proračuna tega instrumenta. In eh, gre za pomembno spremembo, zato da bodo nevladne organizacije in civilna družba dejansko lahko uporabile možnosti, ki jih prinaša ta instrument in zato ta predlog, ki ga, eh, oziroma spremembo, ki jo predlaga komisija, podpiramo. Najno poročilo se osredotoča na tri različne eh, skupine predlogov sprememb. Prvi tri predlogi Eh, razlikujeta med uh, obema instrumentoma, ki sta tukaj vključena, torej eh, instrument za financiranje razvojnega sodelovanja in pa drugi instrument za človekove pravice. Torej, predlogi spremembe 1 do 3 govorijo o tem, da bi ta predlog razdelili na dva dela, ker gre za dva različna instrumenta. In uh, instrument za financiranje razvojnega sodelovanja je v pristojnosti odbora Deve, mi pa uh, se zdaj osredotočamo na uredbo, ki govori o instrumentu za demokracijo in človekove pravice. Uh, naslednja zadeva, ki je bila izpostavljena in ki je bila tudi predmet razprave, je eh, pravzaprav horizontalne narave in gre za možnost, da bi okrepili eh, pravico parlamenta do eh, nadzora oziroma do preverjanja. In zato smo tu Eh, vključili v predlog komisije in sicer eh, prosimo za regulatorni postopek eh, s pregledom, zato da bi na ta način okrepili pravice parlamenta. Odbor Deve pa tu istočasno eh, zahteva tudi eh, na svoji strani, kaj ti gre za krepitev vloge parlamenta in obe poročevalki misliva, da je to zelo pomembno. In ravno zato si prizadevava za to spremembo. Glede na to, da gre za eh, zapleteno pravno vprašanje, eh, sva prosili za mnenje tudi pravno službo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Barbara Lohpiler, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Finančni instrument za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu je koristno orodje za spodbujanje in zaščito človekovih pravic in demokratskih struktur v številnih regijah po svetu. Gre za relativno nov instrument in zato se strinjamo s komisijo, da je prezgodaj, da bi letos izvedli poglobljeno analizo in da moramo najprej videti, kakšne uh, rezultate prinašajo projekti. Eh, podpiramo torej komisijo, da eh, je potrebno povečati proračun in dati večji podarek boju proti nasilju nad ženskami in nad otroki. Eh, osnutek poročila, ki je pred nami, je dokaj tehničen. Komisija predlaga samo eno tehnično spremembo, ki omogoča, da bi stroški za Eh, plačilo davkov, carin in prispevkov v državah upravičenkah eh, se lahko financirali iz proračuna tega instrumenta. Eh, nobena izjema ni predvidena in ta sprememba bo omogočala pokritje teh stroškov v izrednih okoliščinah na ta način bomo laže premustili nepripravljenost sodelovanja eh, z eh, strani lokalnih oziroma eh, vlad prejemnic. Ravno tako obe poročevalki želiva okrepiti pravico parlamenta do nadzora oziroma pregleda. Zato predlagava uvedbo regulativnega postopka s pregledom ki naj bi veljal za izvedbene ukrepe v postopku soodločanja, ki izpolnjujejo dva kriterija. Eh, ukrepi morajo biti eh, splošne, eh, splošne narave in morajo spreminjati nebistvene dele uredbe. Mislim, da bi na ta način bistveno izboljšali pristojnosti parlamenta, hkrati pa eh, pozivava komisijo naj ustrezno spremeni svoj predlog. Kar zadeva letni akcijski načrt in posebne ukrepe, eh, je trenutno eh, predvideni sistem ustrezen, ker eh, gre tukaj za ukrepe bolj omejene narave. Eh, ker je eh, bila zakonodaja o regulativnem postopku s pregledom sprejeta šele 2006, je bilo to prepozno, da bi ta postopek predvideli že pri vseh finančnih eh, instrumentih, ki so že po svoji naravi dokaj zapleteni. Zdaj pa umestna ocena tega instrumenta omogoča, da tudi v. v finančne instrumente uvedemo postopek komitologije. Najverjetneje bo to poročilo potrjeno oziroma sprejeto šele po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe, kar bo verjetno zahtevalo določene spremembe v končnem besedilu, vendar pa bi poročevalki želeli, da o tem poročilu glasujemo v odboru že pred 1. decembrom, zato da bomo eh, lahko imeli stališče parlamenta eh, za nadaljna pogajanja. Hvala. Zdaj pa gospod Ricardo Pasos, spravne službe. Eh, prosim ga, da poda svoje mnenje, ki, za katero ste ga prosili poročevalki. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Zelo se strinjam s tem, kar sta eh, povedali obi poročevalki. In eh, mislim, da obstajajo močni argumenti za to, da v tem primeru uvedemo regulativni postopek s pregledom. Gre za uh, ukrepe splošne narave, ki spreminjajo ne bistvene elemente uredbe in uh, kar zadeva uh, dokumenta o strategijah, to nedvomno velja. Uh, ravno tako pa obstaja hierarhija med posameznimi instrumenti, eh, kar je sprejeto v postopku soodločanja in eh, za zaključek naj povem, da se torej povsem strinjam s poročevalkama, ravno tako pa se mi zdi zelo koristno, da imamo Eh, skupno strategijo, da si prizadevamo za regulativni postopek za večino instrumentov zonanjega delovanja, eh, torej eh, instrument za demokracijo in človekove pravice, instrumente razvojnega sodelovanja in druge instrumente. In mislim, da je dobro, da imamo tukaj enoten pristop. Ravno tako pa se strinjam s pročevalkama tudi, kar zadeva prehod na Lizbonsko pogodbo, dobra strategija za parlament je, da se že daj uvede regulativni postopek s pregledom, še preden bo uveljava eh, stopila Lizbonska pogodba, kajti sicer se, eh, kajti na ta način zagotavljamo večjo vlogo parlamenta. Najlepša hvala. Zdaj pa, če ni uh, drugih, ki bi želeli besedo, dajem besedo gospodu Millerju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej zahvala poročevalkam eh, za podporo našemu predlogu in naši tehnični spremembi v zvezi z davki in dejatvami. Eh, vaša podpora je zelo dobrodošla in upam, da to pomeni, da bomo lahko hitro tudi sprejeli ta predlog zato da uh, bodo projekti za naslednje leto že lahko eh, uporabili oziroma imeli koristi od te spremembe. Uh, vemo torej, da je bil vložen tudi predlog spremembe v zvezi s komitologijo odboru za razvoj, kot je omenila poročevalka in očitno bo tudi uh, drugi odbor zahteval enako spremembo. Uh, lahko pa povem, da bo to komisiji povzročilo velike težave, eh, sporozum iz leta 99, eh, ki, je obnovil, eh, torej, ki je obnovil sistem komitologije in eh, ki smo ga eh, ponovno oživili leta 2006. Eh, torej, glede tega sistema so se dogovorile vse institucije in eh, takrat je bilo rečeno, da bodo uh, zadeve, ki imajo bistven vpliv na proračun, uh, predmet uh, upravnega odbora. In uh, vemo, da je tudi parlament v prejšnjem mandatu imel podobne pomisleke, kot jih uh, izražate danes. E, torej, kar zadeva strateške dokumente, e, Eh, je parlament v začetku zahteval eh, soodločanje o strateških dokumentih in programskih dokumentih, ampak na koncu je bil eh, sprijet dogovor, da bo veljal običajni postopek upravnega odbora. Sprijet je bil torej svežen za vse strateške dokumente, In takrat je bilo tudi predvideno, da eh, se torej posvetujemo s parlamentom glede strateških dokumentov in da je tudi zelo resno jemljeno vaša stališča. In lahko povem, da je v preteklosti eh, parlament sprejemal celo resolucije o programskih in strateških dokumentih, ki smo jih eh, vsekakor zelo resno obravnavali. In uh, to je tudi ključni element naše umestne ocene. Namreč uh, v postopku demokratskega pregleda je parlament izrazil različne pomisleke in tudi posledično nameravamo bistveno spremeniti določene instrumente. Torej, tudi te spremembe izhajajo neposredno iz uh, eh, demokratskega nazora parlamenta, ki je po našem mnenju eh, zelo dobro deloval. Torej, parlament je imel možnost izraziti svoja stališča, eh, komisija jih je zelo resno jemala in kot posledico smo sprejeli zakonodajne ukrepe. Torej, eh, slišal sem, kakšno je mnenje eh, Eh, pravne službe parlamenta. Tudi mi se bomo seveda posvetovali svojo pravno službo, ampak eh, predvidevam, da bo prišlo do večjih težav, ki bodo verjetno povzročile zamudo pri sprejemanju teh eh, sprememb, kar bo seveda slabo za vse, kajti kasneje, ko bodo te instrumenti sprejeti, manjša je možnost, da bomo imeli dobro uresničevanje proračuna za naslednje leto. Zato je res pomembno, da se čim prej dogovorimo. Bojim se, da če bo parlament ponovno odprl razpravo o demokratskem nadzoru eh, in o eh, komitologiji, da utegne to eh, stvari zelo zaplesti. Torej, posvetovali se bomo z našo pravno službo, ampak naša začetna ocena je strateški dokumenti in letni dokumenti. Eh, niso nikakor regulativni ukrepi in da ne gre za spremembo uredbe, samo parlament in svet lahko uredbo spremenita. Mislimo, da gre za uh, upravne ukrepe in zato mislimo, da bi to še naprej moralo uh, ostati predmet upravnega odbora. Uh, mislimo tudi, da za preostalo obdobje do leta 2013 že sedaj predvideni postopek eh, daje parlamentu dovolj možnosti za izvajanje demokratskega nadzora in da tudi ima možnost stvari spremeniti, če mu kaj ni všeč. Eh, torej, eh, očitno bo prišlo do ponovnega odprtja razprave, eh, ki, za katero smo bili pripričani, da, bo, da je zaključena do leta 2013 in bojim se, da bo na ta način prišlo do zamude pri sprejemanju teh instrumentov in da bo to tudi otežilo izvajanje proračuna za naslednje leto. Tako je stališče komisije. Najlepša hvala. Eh, zdaj pa prosim, gospod Gomes, da spregovorim. Gospod predsedujoči, rada bi eh, pozdravila eh, obe poročevalki in njuno stališče, ki ga podpiram. Kajti eh, tudi Sama sem sodelovala v pregledu eh, instrumenta za razvojno sodelovanje in moje izkušnje eh, so zelo podobne, eh, kot ste povedali oziroma kot predvidevate, da bi se zgodilo, kot pravite poročevalki. Upam, da bo parlament pripravljen sprijeti tisto odgovornost in delo, ki ga prinaša demokratski nadzor in mislim, da je parlament na to delo pripravljen. Mislim pa, da potrebujemo boljše argumente strani eh, komisije eh, in upam, da eh, se bodo nekako lahko prilagodili eh, temu, kar trdita poročevalki, kajti vsi ti argumenti, ki smo jih slišali strani komisije, so bolj postopkovne narave in govorijo predvsem o trajanju celotnega postopka. Če ima komisija resne pomisleke, eh, potem jih mora veliko bolj vsebinsko podkrepiti, kajti eh, glede na trenutno predstavljene argumente lahko samo podprem naši pročevalki. Najlepša hvala, zdaj pa dajem besedo še obima soporočevalkama, da zaključite razpravo. Torej, najprej gospa Gal in potem gospa Lohpile. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, podrobno sem posluhnila, prisluhnila pravni službi in tudi predstavniku komisije in zahvaljujem se gospe Gomez za podporo. Eh, namreč še vedno mislim, da eh, postopek, ki ga zahtevamo, bistveno krepi pristojnosti parlamenta in pravica parlamenta do veta res omogoča, da parlament ima nekaj besede pri tem, kar eh, komisija predstavi v svojih predlogih. Seveda je res, da do sedaj eh, s tem eh, instrumentom nismo imeli težav, ampak kot vemo in kot je omenila gospa Gomes, eh, je bila zadeva zelo drugačna pri instrumentu za razvojno sodelovanje in ne vemo, kakšna bo prihodnost, ne vemo, kaj se bo zgodilo. In glede na to, da je možno marsikaj, je pomembno, da imamo enaka določila na enaki podlagi za vse instrumente. Eh, torej toliko, kar zadeva krepitev vloge parlamenta. Kar pa zadeva argument komisije, da bo to pripeljalo do zamude v postopku, In da bo to povzročilo težave. Osebno se strinjam, da za nevladne organizacije, za civilno družbo, ki eh, naj bi imeli koristi od eh, tega instrumenta, eh, torej za nje je predlog, ki ga predlaga komisija, zelo pomemben. Ampak vprašanje je, zakaj je do tega predloga prišlo ravno zdaj. Eh, kajti kolikor vem, je bila ta težava omenjena in eh, izpostavljena že v začetku lanskega leta. Zato mislim, da do zamude ne prihaja zaradi parlamenta in mislim, da ta zamuda eh, v širši sliki eh, stvari ne bo bistveno spremenila. Zato mislim, da je pomembno, da izkoristimo trenutek, Eh, ki se zdaj odpira in da zahtevamo, za, torej, da zahtevamo enaka določila za vse instrumente. Najlepša hvala, gospa Lohpider, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Ko smo eh, razpravljali o teh predlogih sprememb, smo govorili tudi o tem, kakšen bi lahko bil odziv Evropske komisije. E, vidimo, da utegne priti do težav, Eh, vendar pa ne vidim, zakaj bi bile te težave nerešljive in tudi komisija tega ni argumentirana. Torej, mi strani parlamenta smo pripravljeni eh, kakorkoli lahko pomagati komisiji. In ko smo predlagali te spremembe, eh, smo jasno povedali, da želimo, da ne bi prišlo do zamude pri uresničevanju teh instrumentov. Eh, torej, lahko samo ponovno uh, eh, povdarim, da zagovarjamo te spremembe in da moramo najti neko rešitev, da mora komisija najti neko rešitev in to čim prej. Uh, that... Najlepša hvala. Mislim, da lahko s tem to razpravo zaključimo. Rok za uložitev predlogov sprememb. Thank you je 13. november ob 12. torej opoldne. 13. november opoldne je torej rok za vložitev predlogov sprememb, kar pomeni, da nimate več veliko časa. Zdaj pa predlagam, da nadaljujemo z naslednjo eh, točko. Torej, to je eh, vzpostavitev instrumenta za. Eh, industrializirane države in predlagam, da spregovori gospa Lohpiller. Ta finančni inštrument bo zelo pomemben. To bo pomembno prihodnjo orodje za vse mehanizme, ki ne predstavljajo razvojne pomoči s tretjimi državami. V preteklem mandatu je odbor AFED dal predlog, da se vzpostavi ta instrument za to, da bi zapolnili to vrzel. Dejstvo je, da je mehanizem za razvojno pomoč omejen na uradno pomoč, ki mora biti po definiciji v interesu zainteresiranih držav, dejavnosti vzajemnega interesa, naprimer izmenjava študentov, tega, ni bilo mogoče financirati z inštrumentom za razvojno pomoč. Zato je bil dan predlog, da bi instrument za industrializirane države spremenili v instrument za sodelovanje s tretjimi državami, glede dejavnosti, ki ne predstavlja uradne razvojne pomoči. Komisija je sledila predlogu AFETA in predstavila predlog um, uredbe, ampak dejstvo je, da niso spremenili naslova. Afet je zahteval vodilno pristojnost, ampak ker je zgodovinsko ta instrument bil pod okriljem odbora INTA in ker je naslov komaj da bil spremenjen, je uprava Evropskega parlamenta dala vodilno pristojnost istemu odboru, ne glede na spremenjeno vsebino. Afet je dobil status pridruženega odbora, kar pomeni, da bodo predlogi sprememb v naši pristojnosti morali biti sprijeti strani odbora INTA. Prvi korak poročevalca je bil ta, da je nasprotoval pristojnosti INTE. Po izmenjavi pisem Albertine in Orere smo se dogovorili, da ne bomo več nasprotovali, če dobimo pisno zagotovilo, da boste oba odbora tesno sodelovala in če bo AFED popolnoma vključen v demokratični pregled po sprijetju. Decembra bo začela veljati Lizbona, spremenila se bo pravna podlaga in to povsem. V členu 181a imamo soodločene namesto posvetovanja pod B področje uporabe člena 181a sodelovanje s tretjimi državami, ta člen je bil omejen zgolj na industrializirane države, zato ga ni mogoče uporabiti kot edine pravne podlage. In C. Večina instrumentov za odnose s tujino imajo dvojno podlago, kot recimo IDAHR člen 179 odnosi z razvitimi državami vendar pa tudi ta člen doživi spremembe pod eh, Lizbonsko pogodbo. Člen 181a sodelovanje s tretjimi državami je bil omejen na industrializirane države. Člen od 177 do 179 glede razvojnega sodelovanja, ta del pa je bil omejen zgolj na odpravljanje revščine kar zadeva širše cilje gospodarskega in družbenega razvoja ter postopne integracije držav v razvoju v svetovno gospodarstvo, to je bilo iz besedila črtano. Po Lizboni torej ne bomo več imeli v tretjem poglavju člena z naslovom sodelovanje s tretjimi državami in na tem členu bo nov instrument lahko temeljil. V tretjem poglavju piše, da bo sedaj pravzaprav EU lahko samo odpravljala revščino ali pa izvajala dejavnosti za industrializiranimi državami. Jasno vidimo, da je v Lizbonski pogodbi tu pravna vrzel. In pogodba ne ponuja ustrezne pravne podlage glede zunanjih odnosov. Po običajni praksi bi pričakovala, da bo komisija umaknila ta predlog uredbe in da nam bo predstavila nov dokument z novo, novo pravno podlago. To je tudi stališče, glede katerega sem se dogovorila z gospodom Šolcem, vodilnim poročevalcem iz odbora INTA. Po mojem razumevanju, ampak morda bo pravna služba ponudila še več podrobnosti, bomo verjetno morali uporabiti tiste člene, ki se tičejo politik EU. To so odstavki glede zunanje razsežnosti notranjih politik, naprimer izobraževanje, raziskave in okolje. Moje osebno stališče je, da bi pripravili ta nov instrument zelo previdno in z nekimi daljnosnežnimi poglebi, glede na to, da gre za zadnji gradnik te nove arhitekture. Naj omenim še nekatera vprašanja, tudi potem, ko bo pravna podlaga urejena, recimo glede finančnega okvira. Strinjamo se z poročevalcem Inte, da bi denar morali dobiti iz instrumenta za prožnost, nikakor pa ne bi smeli uh, prestavljati denarja iz eh, instrumenta za razvojno pomoč. Vidimo, da sedanja sredstva ne zadoščajo. Gre tudi za vprašanje načel, da namreč ne bi predstavljali denarja iz razvojne pomoči v skupne dejavnosti EU in tretjega država. Glede naslova. Želimo, da bi se spremenil naslov. Če se samo površinsko spremeni star instrument, potem s tem komisija, kot se zdi, pripravlja dokumente zelo prenagljeno. V opisu nalog še vedno vidimo prvotni izvor dokumenta z naslovom ICI in očitno se nismo dovolj prilagodili razširjenemu kontekstu. Veliko stvari je še treba izpiliti, zato da bi dodelali področje uporabe novega instrumenta. Veselim se že, da bom lahko sodelovala pri vsebini z vodilnim poročevalcem iz INTE in tudi s predstavniki komisije v popolnem postopku soodločanja. Uh, Hvala lepa, gospod Ricardo Pasos. Prosim za pravni nasvet. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je gospa Barbara Lohbiler zelo poenostavila moje delo, morda je tudi sama pravnica, ne vem, ampak eh, spuščala se je v vse podrobnosti glede pravnih težav. In ker gre za pravne vprašanja, verjetno ne bom povedal nič novega v primerjavi s tem, kar je ona povedala, izrazil bom samo svoje mnenje. Za začetek. Že sedaj so zadeve zelo zapletene, tudi če ne govorimo o Lizbonski pogodbi, ko gre za uporabo 181a člena za države v razvoju. Namreč sodišče je v enem primeru, ko je Evropski parlament sprožil postopek proti svetu, torej sodišče se je izreklo, da je to problematično. Res je, da bo 1. decembra začela veljati Lizbonska pogodba in se bo položaj spremenil v zvezi s tem predlogom. Vendar pa je samo po sebi umevno, da zaradi sprememb, ki jih je omenila poročevalka, v pravnem postopku, v pravni podlagi, ker bomo prišli od 181 na soodločanje in zato mora komisija z uveljavitvijo pogodbe poslati svetu in parlamentu seznam vseh tistih vprašanj, glede katerih je prišlo do spremembe postopka, kot recimo velja tukaj. Sedaj pa še vprašanje pravne podlage. Naj najprej rečem, da vam danes ne morem povedati, kakšna bo pravna podlaga, kajti gospod predsedujoči, pravna podlaga je povezana z vsebino in z ciljem predloga. Zato moramo najprej pred seboj imeti predlog, da bomo videli, ali je komisija pravilno uporabila pravno podlago ali ne. Eno pa drži, namreč, da ne morete uporabiti člena 212 Lizbonske pogodbe zaradi tega, kar je povedala gospa Lohbiler, ker ta člen izključuje države v razvoju. Katera bi torej lahko bila pravna podlaga? Govorim zgolj teoretično, ker zaenkrat še nimamo predloga komisije. Menim, da obstajata pravzaprav dve možnosti. Ena, bi bila ta, da nadaljujemo s tehniko komisije, to se pravi, da dopolnimo sedajni predlog ICI in da imamo dvojno pravno podlago. Torej, člena 209 in 212. Ampak S členom 209 eh, potrebujemo obsežno tolmačenje te določbe, kajti ta člen pravi, da je primarni cilj razvojnega sodelovanja izkoreninjene revščine. Ampak, če ta določba pravi, da je to primarni cilj, bi lahko morda to tolmačili, da obstajajo tudi drugi cilji. To je eno možno tolmačenje. Torej, prva možnost je, da kombiniramo oba člena 209 in 212. Druga možnost pa bi bila, kot je bilo tudi že omenjeno, da imamo sektorsko pravno podlago. To pomeni, da ne sledimo tehniki komisije, da se dopolni sedanja uredba ICI, ampak da imamo ločeno uredbo, ki bi vključila več sektorskih poglav, recimo 165 izobraževanje in šport, 167 kultura in 186 glede raziskav in tehnološkega razvoja. Vse te določbe predvidevajo sodelovanje s tretjimi državami, ne da bi omenjale, ali gre za razvite države ali države v razvoju, vendar pa gre za posamezne sektorje. To ni razvoj kot tak, pač pa gre za sektorski razvoj, razvoj sektorjev v sodelovanju s tretjimi državami. Ampak kot rečeno, gospod predsedujoči, dovolite, da sem na tej točki še zelo previden, ker gre zgolj za teoretično izjavo, ker moramo najprej vedeti, kakšna bo dejanska vsebina predloga. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Galer. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. In der Tat sind wir uns ja alle einig, dass Hvala, vsi se strinjamo glede tega, da je treba to praznino pač upoštevati. Ta praznina obstaja, zato ugotavljamo, da glede na krepitev zonanje politike to podeljuje Lizbonska pogodba in zaradi bolj restriktivnega gledanja na člen 212 je to nesistematično na eni strani. Krepimo zonanjo politiko z dodatnimi službami, dodatnimi funkcijami, po drugi strani oslabimo naprimer s tem členom 212. Sam si zastavljam vprašanje, kako bomo zapolnili to vrzel in ker sem bolj za to vrzel, da bi združili 209 in 212, vendar obstaja problem, da bi pri tej sektorski politiki, kjer se vzpostavljajo povezave za zunanje politiko, ne pokrili čisto vseh področji, naprimer pravosodja, notranje politike, kmetijstva in ribištva prometa, energetskih vprašanj, turizma, vse to ni pokrito in niso zagotovljene povezave z zonanjimi politikami in zato je to vrstni sektorski pristop, ki ne bi zadoščal. In zato si želim, da bi lahko vodili v celoti zunanjo politiko s vsemi državami in zato sem bolj za tisto varianto, ki predvideva dodatno pravno osnovo z členom 209. Scholz, Gospod Šolc, ki je tudi poročevalec v odboru INTA. Ähm, äh, hvala, gospod predsedujoči, hvala, da ste mi dali besedo. Nismo se še dogovorili o tem osnutku poročila, kajti to je kasneje na dnevnem redu. In iz tega odbora bom šel nazaj v odbor INTE k razpravi. Vendar, ko sem poslušal poročevalko, se mi zdi, da nas zelo zanima ta osebinski del sodelovanja in zato moramo najti neko pot na osnovi te pravne osnove. Zavedam se, da ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, bo to spremenilo pravno situacijo in strinjam se z gospod Lohbiler, da bo Pričakujemo predlog komisije v tej smeri. Gospa Lohbiler je zelo obsežno opisala to situacijo in še vedno nimamo stališča sveta. Sam menim, da moramo tudi svet pozvati, da učinkovito sodeluje s komisijo. Evropski parlament bo torej na podlagi trenutne situacije se je tudi intenzivno ukvarjal s temi stališči. Stališča odborov so si zelo podobna in usmeritev novega instrumenta potrebuje novo pravno osnovo, potrebuje torej predlog komisije in stališče parlamenta bo mogoče potem, ko bo ustrezno reagiral tudi svet. Veselim se sodelovanja s poročevalko in veselim se posodobitve te zelo pomembne teme, zelo pomembne za instrumente evropske zunanje politike. Hvala. Hvala lepa, gospod Panzeri. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo na kratko. Želim samo podpreti stališče kolegice Loh Biler in to tako glede dodelitve pristojnosti, kajti menimo, da mora instrument za zunanje odnose biti dodeljen temu odboru. In zato se mi zdi, da bi bilo prav, če bi naš odbor imel vodilno pristojnost in poleg tega naj povem, da gre za pravni instrument in zato je prav, da slišimo tudi kritične glasove, ker ta instrument očitno ne zajema vseh področji. Sam sem se oglesil zato, da bi samo povedal, da potrebujemo dokument, ki bo temeljil na trdnejši pravni podlagi. Vabim komisijo naj izrazi svoje mnenje s tem v zvezi, ker se mi zdi, da so kritike zelo upravičene. Miller. Hvala, gospod Miller, v imenu komisije. Hvala, gospod predsedujoči. Naj povem, da pri srednjeročnem pregledu nimamo sreče, najprej komitologija, zdaj pa še pravna podlaga. No, potrudili se bomo po najboljših močeh. Komisija s tem v zvezi še nima stališča. Problem poznamo, seveda, in tudi interno pripravljamo svoje stališče. Mislim, da obstajajo tudi stiki med pravniki obeh eh, naših ustanov. Vzel sem na znanje to, kar je bilo povedano in ugotavljam tudi, da ne glede na to, katera rešitev izmed vseh omenjenih možnosti bo sprejeta, to pomeni soodločanje parlamenta. Vsaj to je jasno. Glede tega pa, kako bo rešitev izvedena v praksi. Res je, da je ena možnost ta, da komisija dopolni svoj predlog in o tem bomo znotraj komisije morali razmisliti. Gospod Šolc pa je omenil tudi, kako pomembno se je pogovarjati s svetom, kajti, če gre za soodločenje, sta svet in parlament zakonodajalca in zato je zelo pomembno, da se ti dve ustanovi strinjata komisija bo seveda naredila vse, kar je v njenih možnostih, da omogoči tak dogovor. Naj se navežem na to, kar je povedala gospa Lohbiler. Seveda še nimamo dokumenta poročevalca. Skrbelo pa me je, da se želi pogovarjati o obsegu oziroma vsebini tega, kar predlagamo. Moram reči, da bi se zelo rad o tem pogovoril z njo, želim pa dati zagotovila odboru, da smo v naš predlog vključili vse, kar potrebujemo za to, da lahko naredimo tisto, kar želimo. Vsi se torej strinjamo, v čem je problem. Vsi se strinjamo, kakšne vrste projektov želimo financirati. In menimo, da smo v naš predlog vključili dovolj besedila, da vključimo vse to, kar je potrebno sem pa seveda pripravljen pogovoriti se z gospod Lohbilerjevo, če meni, da je treba vključiti še kaj. Hvala lepa. In sedaj bo povzela gospod Barbara Lohbiler, izvolite. Hvala še enkrat. Žal mi je, da nimam pisnega dokumenta, vendar pa je ob vseh razpravah in pravnih mnenjih bilo zelo težko. Ga bom pa posredovala čim prej, In vzela sem na znanje tudi to, da se moramo pogovarjati s svetom, pa prisluhnila sem tudi gospodu Galerju, ki je dejal, da si moramo ogledati različna pravna mnenja. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi ponovno odpirali razpravo. Menim, da bomo ob tesnem sodelovanju uspešni in da se bom lahko vrnila v AFEC s pisnim dokumentom. Takrat pa upam, da bomo resnično imeli jasno mnenje komisije v pisni obliki. Hvala. Sicer pa moramo tako ali tako počakati na uveljavitev Lizbonske pogodbe. Verjetno veste, da je to najbolj logična rešitev. In odboru predlagam, da jo tudi podpre. počakati moramo še na poročevalko, gospod Bratner, ki je na poti. Mislim, da se je v zadnjem trenutku nekaj dogodilo na strani komisije, ampak ko bo prišla, bomo šli takoj naprej. Gre za vprašanje minut, pet minut, potem bomo šli na naslednjo točko dnevnega reda. Torej, ostanite blizu, ne odidite kam daleč. Ha ha ha.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 preden pridemo na glasovanje, prosim gospod Brantner, pročevalka, naj nakratko pove, kaj namerava narediti. Gospa Brantner. Good morning, everybody. Um, good morning. Torej, dobro jutro vsem. Etwas spät bin die Züge. Oprostite za zamudo, vendar vlak iz Nemčije je imel zamude. Včeraj je bil 9. november in smo tako na veliko praznovali, da, danes, eh, da sem šla na pot šele danes zjutraj. Torej, oprostite še enkrat. Zelo smo veseli, da smo ravno pred petimi minutami dobili besedilo komisije, ki ki utemeljuje eh, povečanje od 7 na 10 odstotkov in tudi vsebinsko opisuje, kaj pomeni to povišanje. Zaradi tega sedaj umikam predlog spremembe. v zvezi s tem povišanjem. Rekli so mi, da bodo ta dokument razdelili. Ne vem, če ste ga že vsi dobili. Vidim, da ga tukaj po dvorani ravno kar delijo. Upam, da je dovolj tudi kopi. In tisti, ki bi resnično želeli imeti ta dokument, naj dajo znak, da ga bodo dobili. Ja. Torej, predlog spremembe dvora 9 smo razdelili. Ampak vi govorite o strategiji? Ne, strateški dokument komisije. In vidim, da ga ravno kar razdeljujejo. Torej, uh, dobili smo ga res v zadnjem trenutku, zato da smo lahko pravočasno eh, umaknili uh, svoj predlog spremembe in to je zelo dobro. In hvaležna sem komisiji, da nam je poslala ta dokument. To je zelo dober znak sodelovanja in uh, zahvala vsem poročevalcem v senci in komisiji za sodelovanje na tem področju. Ravno tako smo ravno kar izvedeli, da je odbor Deve sprejel predlog spremembe, ki, kot pravite, eh, se ravno kar razdeljuje. In eh, torej. No more than 10 percentage points of the financial envelope shall be allocated, allocated to measures falling under Article 3. Torej, nič več kot 10 odstotkov uh, Eh, finančne vojnice se bo namenilo za ukrepe pod tretjim členom. Eh, mislimo, da je zelo pomembno povdariti, da mora to povečanje biti usklajeno eh, z revizijo in z notranjimi viri. In zato želim tukaj dodati še en stavek. Provided the increase is in line with the current review of the partnership and internal resources. Torej, Eh, pod pogojem, da bo povečanje usklajeno z revizijo partnerstva z mir in z notranjimi viri. Dobro, je to vse? To je vse. Še kakšna druga mnenja ali stališča, preden prejdemo na glasovanje. Eh, Hvala lepa. Zelo smo zadovoljni, da je komisija sprejela ta strateški dokument. Strinjamo se z gospo poročevalko, strinjamo se z ustnim predlogom spremembe, ki je povezan z predlogom spremembe, ki ga je sprejel odbor TV. Uh, Hvala, gospod predsedujoči v imenu skupine Evropske ljudske stranke. Eh, želim izraziti svoje zadovoljstvo na tem, da se je pročovako uspela dogovoriti s komisijo in res mislim, da moramo podpreti pobudo komisije, da povečamo eh, finančno vojnico na 10 odstotkov, kajti eh, res moramo poskrbeti, da komisija ne bo imela zvezanih rok, ko gre za krizne razmere. In eh, strinjam se z obrazložitvijo, ki jo je predstavila poročevalka in zelo sem zadovoljen, da je prišlo do dogovora. Najlepša hvala. Zdaj pa vas vse prosim, da ostavite svojo glasovalno kartico v režo. Gospa Lunaček, želite kaj povedati? Izvolite. Way, so... <laughs> Moja kartica je na poti. Torej, dokler jo ne dobim, bom dvignila, bom digovala roko. Tudi pri vas preznujete? Ja, dobro. Uh, indicate. indicate your vote in any case. Now, uh, Dobro, boste z roko pokazali, kako želite glasovati. Torej, prehajamo na glasovanje in najprej glasujemo o predlogu spremembe 4. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Ustni predlog spremembe je enak, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe je ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe je dve, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. predlog spremembe 3 in ustni predlog spremembe 2 sta bila umaknjena, zdaj pa imamo predlog spremembe 9.1 z ustnim predlogom spremembe, ki smo ga že navedli, kdo je za, proti. Sprijeto. In zdaj pa še končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Še ne? Dobro, glasujemo še torej. Dobro. Glasovanje je končano. And we have, uh, 45 votes in favor. 45 glasov za in trije glasovi proti. Nihče se ni vzdržal in s tem lahko čestitamo poročevalki in zaključimo današnji sestanek. Najlepša hvala. Um, hvala. Samo sekundo bi izkoristila za to. Eh, da sem tako dobro sodelovala s kolegi iz ostalih skupin in veselim se prihodnega sodelovanja. Očitno je vse popolno delovalo. Hvala.